Um, dear colleagues good evening it's a pleasure for me to open this uh, joint econ budget Dragi kolegi, danes je 28. dan našega protesta z opr neuravnotežene in nepravične delovne pogoje, ki jih je administracija enostransko sprejela. Da bi rešili ta konflikt, potrebujemo politično medijacijo in neposredno sodelovanje predstavnikov tolmačev pri pogovorjih. Žal vas moramo obvestiti, da ne bomo dopustili prekoračitve predvidenega časa dela. Hvala za razumevanje. No, v veliko veselje mi je, eh, da lahko z vami vodim ta sestanek. Prosim, da sprememo dnevni red in hvala lepa. Eh, in Eh, sprejeti moramo še zapisnik z 23. novembra 2018. Nihče nima nič eh, proti. Ni nobenih drugih eh, napovedi. Želi kdo? Boste vi prevzeli eh, besedo? No, veselimo se novega sodelovanja med Ekon in Bač. Eh, upam, da lahko sedaj damo besedo komisarju Kajtanenu, ki nam bo predstavil ta projekt, ta program, ki se opira na EFSI. Tu gre za program Invest EU. Prosim. Eh, hvala lepa za povabilo. Lepo je biti spet tukaj občutek imam, eh, da so tu isti ljudje, kot takrat, ko sem govoril o EFSI-ju. To je dober eh, eh, znak, čeprav ni naša dožnost, da izbiramo poročevalce in poročevalce v senci, ampak očitno je tu veliko znanja zbranega v prostoru. Ko smo prevzeli pobudo za spodbujanje naložb leta 2014, so naložbe padle za 15 odstotkov in potrebovali smo skupni odgovor na tako situacijo. Bil sem med tistimi, ki so se najbolj borili za Evropski sklad za strateške naložbe in tudi vam se zahvaljujem za odlično upravljeno delo. Zelo natančno ste spremljali EFSI, ne bom ponavljal številk, poznate jih. Naj eh, navedem nekaj čudovitih dosežkov. Eh, zaradi EFSI-ja je 640 MSP-jev eh, dobilo boljši dostop do finance. 50 milijonov eh, gospodinstev je imelo od tega koristi. 13 eh, tisoč megavatov novih energetskih kapacitet bomo vzpostavili, 95 odstotkov iz obnovljivih verov in 17 milijonov ljudi bo imelo eh, bolj varno pitno vodo zaradi tega, ker vzpostavljamo nove mreže. Eh, te številke kažejo, da eh, nam EFSI marsikje pomaga. pomaga. Eh, naložbeni pogoji v Evropi so se izboljšali zaradi strukturnih reform, reform na skupnem trgu eh, in eh, držav, v državah članicah. Imamo bolj ugodno gospodarsko situacijo, vendar to ni dovolj. Ni dovolj, da kompenziramo leta, kjer je bilo premalo investicij. Na primer v krožno gospodarstvo, digitalizacija, inovacije, eh, infrastruktura, eh, spretnosti in podobno. Ni dovolj, da bi se pripravili na prihodnost in zaradi tega je komisija eh, predlagala nov uh, instrument in sicer Invest EU sklad. Eh, sklad Invest EU bo mobiliziral eh, zasebne in javne eh, investicije v višini 38 milijard evrov. S tem bomo tudi okrepili naložbene projekte naših partnerjev. 650 milijard novih naložb naj bi nastalo na podlagi tega. Torej, eh, Invest EU bo dosegel več kot EFSI. Zakaj? Tu gre za poenostavitev v primerjavi s sedanjim večletnim finančnim okvirom. Tu bo integrirana vsa podpora, eh, ki se sedaj ponuja preko 13 različnih instrumentov in EFSI-ja. Eh, tu bomo integrirali tudi 13 svetovalnih služb v eno tu bomo imeli eno veliko močno znamko. S tem bomo preprečili fragmentacijo, prekrivanja, stvari bomo olajšali in več bomo lahko naredili z manj denarja. Tu bomo povezovali obstoječe instrumente, e, imeli bomo na ta način 15,15 15 več naložb. E, vse to bomo lahko kombinirali z nepovratnimi sredstvi. E, trg, e, torej, zmogljivost, vse zmogljivosti, ki jih imamo, se bodo opirale na InvestEU. Ne bomo imeli več dvojnega poročanja, ne bomo imeli dvojnih pravil in podobno. Invest EU eh, se bo bolj tudi opiral na politiko. Eh, to eh, je skladno z novim naložbenim okoljem. Pomembne so investicije, pomembna pa je tudi politika. In mi želimo tu dejansko zapreti vrzel pri naložbah, ki je nastala po krizi. E, tu imamo fokus na politiko. E, to se kaže tudi v e, skladu. Potrebno je zagotavljati trajnostno infrastrukturo, raziskave, inovacije, digitalizacijo, MSP-je in socialne investicije. Sklad Invest EU bo pomagal državam članicam okrepiti naložbe na določenih področjih v skladu z lastnimi potrebami. E, in države članice e, bodo lahko prostovoljno pet odstotkov e, sredstev iz kohedijskega sklada navednili Invest EU. Okrepili bomo regionalne investicije. Tretji element, ki ga želim povedati, je naslednji. Invest EU EU bo imel eh, na voljo tudi znanje različnih partnerjev. Eh, eh, pričakujemo, da bo tudi banka, Evropska investicijska banka v srčiki vsega tega in sodelovali, eh, sodelovali bodo pa tudi druge banke. Treba je eh, kombinirati znanje EIB-ja z drugim eh, znanjem iz manjših bank, iz regionalnih bank. To je pomembno tudi za manjše projekte. Na ta način bomo tudi spodbujali inovacije. kaj združuje Invest EU in EFSI? E, tu se bomo v obeh primerih zanašali na znanje partnerjev. E, Promotori bodo e, sodelovali neposredno z izvedbenimi partnerji, komisija pa bo preverjala skladnost politiko EU. partnerji bodo potem izpolnjevali uh, obrazce, uh, neodvisni uh, strokovnjaki za trg pa bodo odločali o dodeljevanju nepovratnih sredstev. Uh, povečala se bo preglednost, uh, odgovornost, to, kar zahteva uh, Evropski parlament, In tretja skupna točka je, eh, da bomo imeli tudi eh, neko svetovalno vozlišče za naložbe. Eh, sedanje vozlišče bo nadomestilo 13 svetovalnih služb. Tu bomo imeli enotno kontaktno točko za vse vrste pomoči, ki jih nekdo potrebuje. Eh, tu eh, bo ta program tudi bolj proaktiven, eh, bo identificiral projekte, partnerje in podobno. Spoštovane poslanke in poslanci, naj povzamem ta uvod, naj izpostavim pomembne točke. Ta predlog dejansko se opira na investicijski načrt za Evropo in na izkušnje iz sedanjega programskega obdobja. Z naložbami želimo uresničevati prioritete naše politike. Eh, imeli bomo enotna pravila, en instrument eh, eh, in ne bomo imeli eh, instrumentov, ki si konkurirajo in podobno. Imeli bomo vključujoč pristop, ki bo kombiniral moč skupine EIB in drugih bank. Eh, spoštovane poslanke in poslanci, to sem vam hotel eh, najprej povedati o programu Invest EU in upam, eh, da se bo vse dobro nadaljevalo, saj je že sedaj videti, da bodo rezultati obetavni. Hvala lepa. E, torej pri tem programu gre za poenostavljanje in tudi za učinek multiplikacije. E, sedaj bomo slišali e, soporočevalce, vsak dobi pet minut. Gospod pod predsednik. Takoj po njihovih besedah eh, vas bomo prosili za odgovor. Na to bomo dali besedo poročevalcem v senci. Vsak eh, dobi po dve minuti in gospod podpredsednik, da bo stvar bolj živahna, boste tudi takoj odgovarjali. Eh, Jose Manuel Fernandez dobi besedo, prosim. Hvala, gospod predsednik. Hvala. Hvala za to skupno sejo in veselime, da lahko tu sodelujemo. Hvala tudi podpredsedniku komisije za predstavitev in upam, da bo tudi to delo uspeh za Evropsko unijo, za vse državljane in za gospodarstvo. Nisem, niste uporabili besede dopolnitev dodatnost. If si in if si dve. Takrat se je govorilo samo o tej dodatnosti. Če eh, ali bo ta pojem se uporabljal še naprej ali ne, kako komisija gleda na to, torej eh, glede potrebe po tej adicionalnosti do po. Eh, po dopolnjevanju dodatnosti. Um, torej, o tem je treba na vsak način razmisliti, ampak potrebujemo pa seveda tudi gotovost in predvidljivost. Kaj bo storila komisija, da, de, da ne bo preveč diskrecijska pravica? Um, torej kako bo z uporabo teh posameznih finančnih instrumentov, da ne bo en finančni instrument zamenjal drugega. Seveda potrebujemo prožnost, ampak na vsak način potrebujemo tudi določeno predvidljivost. Vedno smo ustrajali tudi na teritorijalni koheziji ta sklad seveda ni sklad za kohezijsko politiko, ampak ne more biti v nasprotju s kohezijsko politiko. In tu govorim o geografski eh, in tematski razporeditvi, kako komisija vidi cilj, da bi zagotovili to eh, geografsko porazdelitev. In ki naj bi bila seveda tudi uravnotežena. To je seveda sklad, ki ima tudi konkurenco. E, to je centraliziran sklad, ampak um, upam, da bo uspelo okrepiti tudi to um, vozlišče, svetovalno vozlišče za dosego ciljev. In potem garancije in nacionalne promocijske banke. Um, um, kakšno garancijo bo prevzela Evropska investicijska banka in kakšen delež garancije bodo prevzele nacionalne promocijske banke oziroma ustanove za spodbujanje razvoja. In veliko držav članic je, ki nimajo um, finančnih razvojnih inštitucij in druge države, ki imajo uh, eh, šipke to vrstne inštitucije. In zato sprašujem, ali boste upoštevali tudi te situacije. Pri FC2 eh, lahko sosedne države uporabijo garancijo. In sprašujem, ali bo to ohranjeno, ali bo tako ostalo in ali se lahko pripravi načrt, kjer Invest EU eh, pobižemo s podobnimi skladi, naprimer za Afriko, um, sklad za trajnostni razvoj. Parlament je imel prav, ko je rekel, da je 40 odstotkov za garancijski sklad eh, dovolj za spostavitev takšnega sklada. In nadaljne vprašanje. Eh, sem videl, sem, da ste zmanjšali eh, ta faktor multiplikacije 3,6 in potem kako pa je s temi strukturnimi skladi in povezava s strukturnimi skladi. Pozitivna se mi zdi možnost, da se InvestEU uporabi strani držav, Eh, in sicer, da bi uporabili pet odstotkov iz nacionalne, eh, nacionalne obojnice za, eh, kot vzod, vzvod. Um, in to mogoče lahko tudi nadomesti um, to pomankanje um, inštitucije Zavoda za razvoj v državi člani, članici sami. Ampak kako jim pri tem pomagati, zakaj pet odstotkov? to je seveda tudi neke vrste poljubna um, uh, meja, zakaj ne šest ali sedem odstotkov, to je tudi moje vprašanje. Ali je pet odstotkov dobra odločitev? Seveda pa gre tudi za načelo pet odstotkov, ki se dajo v investi EU. Um, ali je to denar držav članic in ali tudi dobiček potem eh, gre v državo članico, potem kar zadeva osebine, eh, si želim seveda odlično sodelovanje med nami in v tem mandatu je treba dati investiju državljanom. Hvala za ekon predsednik Roberto Gualtieri. Hvala in hvala podpredsedniku Katajnenu, da je danes tukaj z nami. Veselim se že našega dobrega sodelovanja na tem dosjeju. Če imam prav, smo 25. junija je EFSI praznoval tretji rojstni dan. Torej, imamo že nekaj let izkušenj s tem instrumentom in reči moram, da se strinjam s tem, kar je podpredsednik povedal. Če pogledamo nazaj ehm, in pogledamo vse tiste, ki so govorili, da ta instrument ne bo uspešen, vidimo, da niso imeli prav. EFSI je bil uspešen in je prinesel dodatne naložbe v podporo eh, p, torej srednjim in majhnim podjetjem, MSP-jem. In po zaslugi predanosti tega parlamenta in um, zaradi tega, ker je pritiskala za to uredbo in je želela, da se izboljša in tukaj bi se želel zahvaliti Joseju Manuelu Fernandezu in Udu Bulmanu. Seveda vemo, da če je um, EFSI uspel pritegniti finančna sredstva, še vedno po drugi strani zaostajamo za tem, kar potrebujemo, torej zmogljivosti, da bi mobilizirali dodatna sredstva in da bi izboljšali kakovost teh naložb tako bi prišlo do prave dodatnosti. Naložbe sedaj se pospešujejo, okrevajo, vendar pa še vedno se čutijo vplivi krize. Tukaj nimamo samo probleme, da se želimo vrniti na raven pred krizo, ampak je treba izboljšati tudi kakovost, zato da bi se zo soočili z novimi izzivi, kot je globalizacija, um, novimi veščinami in socialno dimenzijo, ki je ravno tako pomembna, pa tudi okoljski izzivi in tako dalje. Res je, da ne smemo samo se hvaliti z uspehi EFSI-ja, pa ga je treba razširiti in izboljšati, razširiti obseg in zato pozdravljam nov predlog, eh, ki ustanavlja enotni sklad in tako bomo lahko maksimalizirali vpliv jamstev razširili mm, obseg partnerjev in povečali možnost eh, mešanja finančnih instrumentov in nepovratnih sredstev. To je pravi cilj in eh, s tem se moramo ukvarjati. Priznavam, da besedilo nadgrajuje, nadgrajuje naše delo, to, kar smo mi že naredili in tudi priznavam izboljšave in spremembe. Nekatere eh, so nastale tudi na zahtevo našega parlamenta. Zato pozdravljam predlog. Seveda bomo eh, ga še bolj podrobno proučili in razpravljali o njem v našem nadaljem delu. Nasplošno pa se strinjam z cilji, zlasti, da je treba poenostaviti uh, evropske investicije, s tem, da bomo ustanovili ta enotno, enotni okvir. Seveda, ne bo šlo tukaj samo za bolj učinkovito vodenje, ampak tudi za ekonomijo obsega, da bodo upravičenci imeli lažji dostop. Ravno tako pozdravljam tudi socialne vidike eh, in eh, socialne pravice, Evropski stebr socialnih pravic um, socialno kohezijo in možnost, da se vključi tudi bolj ranljive dele družbe. Kako konkretno pa bo ta nova razsežnost delovala znotraj tega orodja, tega finančnega orodja in kako se bo to kombiniralo z nepovretnimi sredstvi, to se mi zdi zelo pomembno in um, v to smer smo tudi mi pritiskali in tega smo si želeli. In upam, da bomo odprti tudi za finan druge finančne partnerje. In zato bi vprašal, kako odgovorite na tiste, ki so v Luksemburgu izrazili bojazen glede tega. Um, torej, kako se boste odzvali na njihove zaskrbljenosti. No, za zaključek menim, da na prvi pogled torej je prišlo do izboljšav, izognili smo se tveganju eh, med, in med nacionalno ravno, evropsko ravnjo, trgem in eh, po mojem mnenju sta to dve. Um, torej, dve strani iste medalje. Res je, da imamo tukaj večjo fleksibilnost eh, in to je morda dobro in mislim, da je dobro, ampak če želimo večjo prožnost, potem moramo zagotoviti ne samo transparentnost in odgovornost, ampak tudi polno vključitev parlamenta parlament mora sodelovati pri usmerjanju te, te fleksibilnosti. Tukaj moramo najti neko ravnovesje. Um, vsekakor pa z naše strani prihaja podpora za ta predlog in tudi našo zavezo, da bomo delovali hitro in da bomo ta dosje zaključili pred koncem našega mandata. Gospod vicepredsednik, Hvala. Gospod eh, podpredsednik, sedaj pa vas prosim, da odgovorite gospodu Fernandesu in gospodu Gualteriju. Seveda. Kar zadeva dodatnost. Dodatnost ostaja taka, kot je bila v EFSI-ju. Imamo finančno uredbo, ki pravi, da preprečevanje nadomeščanja eh, podpore drugih eh, finančnim virom. To je dodatnost in tudi pravi, da potrebujemo cilje in da je treba najti vzvode in multiplikacijo in da je treba maksimirati um, zasebne vire in optimizirati naložbe. Glavna razlika med EFSI-jem in InvestEU je, da EFSI je bil, eh, je bil je nastal na podlagi zahtev in eh, torej, sedaj pa ne gledamo več samo na količino in na dodatnost, ampak želimo količino, dodatnost in tudi kakovost. Torej, se, tukaj zadaj je tudi politika in to ni majhna sprememba, ampak ne predstavlja pa neke drastične spremembe, ne spreminja glavnih delov EFSI-ja. Komisija je predlagala, da bi bilo dobro, da bi prenesli nekaj eh, sredstev med različnimi postavkami, to, kar se je dogajalo med EFSI-jem in MSI-jem. In uh, ko je bilo poprašovanje po EFSI-ju večje, kot smo pričakovali, zato smo morali sredstva prestaviti in isto bi moralo biti mogoče tudi pri InvestEU. In tukaj smo predlagali 15 odstotkov. Mm, to naj bi bil prak tega prenosljivega za prenose. Kar zadeva perspektivo glede mm, regionalnega ravnovesja in zakaj smo se želeli razširiti prek EIB-ja, eh, e čeprav bo EIB glavni izvajalski partner, kajti oni imajo zmogljivosti, da delujejo v vseh 27 eh, državah članicah pri naslednjem eh, večletnem finančnem okviru nas bo 27 torej. Zato, da bi pa zagotovili, da, da se bolje odzovemo na regionalne potrebe, potrebe regiji in eh, imamo za to EBRD in tudi nacionalne promokcijske banke. Eh, in EBRD eh, e je pravzaprav bolj aktivna, kot je EIB včasih v določenih regijah. In ne gre za to, da bi želeli zmanjšati monopol, že to bi bilo dovolj dobro, ampak želimo, da bi vse skupaj postalo bolj prožno. In tisti, ki poznajo regionalne potrebe, eh, bi prepustili, da opravijo svoje delo. EIB je opravila um, krasno delo pri FCU in uporabljeno je bilo 75 odstotkov sredstev, toliko so porabili tudi pri EFSI-ju. 5 odstotkov nacionalno okno, to je mm, sedaj okvirna številka. Poglejte, koliko kohezijskih sredstev samo namenjamo. Menili smo, da bi bilo to dovolj. in namenjene so posamezni državi članici, ki želi kohezijska sredstva porabiti za naložbe. In to resnično priporočam, zaradi tega, ker tukaj lahko imamo potem veliko multiplika, multiplikacijo teh eh, virov. Socialno okno. Kako bi to lahko uporabili? Podal bom en primer, ki prihaja iz države, ki jo najbolje poznam. skupaj z EFSI-jem so ustanovili neke socialne sklade, ki naj bi nudili delo 2500 migrantom s, s pomočjo privatnih sektorjev, javne uprave in EFSI-ja. In navajam ta primer, ker gre za nekaj, se ni, kar se ni zgodilo pogosto in gre za dober model. Imamo tudi druge primere, kjer je EFSI dal podporo, to so recimo bolnišnice, zdravstveni centri in tako dalje. Zagotovo pa moramo sedaj ga usmeriti bolj v to smer, torej sklad, ta sklad usmeriti bolj v to smer. potem še nekaj drugih točk. Ali ste vedeli, da geografsko ravnovesje Efsija je bilo dobro, največji upravičenec je Grčija, Estonija, potem je Bolgarija, zatem um, Portugalska. Finska je edina, ki verjetno ne bi smela biti tako visoko. Potem imamo Španijo, Latvijo, Litvo in tako dalje. EFSI je nudil financiranje tistim, eh, eh, na tistih trgih, kjer so bile, problem, kjer so bile težave največje. Um, vsa naložbena okna. bodo uh, torej morala um, eh, se podrediti neke smernice, zato potrebujemo delegiran akt in o tem moramo razpraviti. Evropski parlament in svet seveda igrata ključno vlogo, ker boste določili, katere politične področja je treba največ investirati. Merci, alors nous allons passer. Voilà. Sedaj pa dobijo besedo poročevalci v senci. Uh, in sicer po vrsti dobijo besedo vsak dve minuti in podpredsednik Katajnen bo potem takoj se odzval po tem, ko boste govorila oba poročevalca v senci. Sabalde prva. Hvala, gospod eh, predsedoči, hvala, gospod komisar. Imam samo na voljo samo dve minuti, zato bom direktno se lotil vprašanja. Želel bi na dolgo govoril o ceni tega predloga, ki je po mojem mnenju pozitiven, je odlično da bi imeli enoten fo, eh, sklad za vse tri, vseh 13 programov eh, z sistemom, ki temelji na jamstvih in te eh, okna za investicije se mi zdijo odlična. 40 odstotkov za eh, uh, jamstvo, 50 odstotkov smo imeli prej FCN-a, potem smo imeli 35 odstotkov, sedaj pa imamo 40 odstotkov. Zakaj? In potem cilji podnebnih sprememb. V dokumentu pravi, da 30 odstotkov vsega načrta in 50 odstotkov celotna okna za, gre za trajnostne infrastrukture. Trajnostne infrastrukture, kaj to pomeni, kako to deluje? 50 odstotkov za podnebne spremembe in drugih 50 odstotkov? Je 50 odstotkov, ki ne vemo, kam bodo šli, čemu bodo namenjali. In sedaj se bom navezala na gospoda, na kolega Fernandesa in tukaj ustrajam. Definicija se mi, te dodatnosti se mi zdi splošna. Že pri EFSI-ju smo imeli različne programe in projekte, ki so se financirali in katerih dodatnost uh, ni bila ravno jasna. Kako bomo dosegli, da ne bomo ponavljali istih napak? Četrto vprašanje, razdelitev jamstev, imamo okvirne zneske in eh, okna. Kako ste prišli do treh okn in do ene manjše, enega manjšega okenca in ta svetovalni novozlišče? Eh, mora izbrati projekte, torej mora biti, imeti neko proaktivno vlogo. In to je mm, razsežnost, ki ni bila jasna in ki ni dobro delovala v EFSI-ju. Hvala in sedaj dobi besedo gospod Karas. Gospod podpredsednik, v dveh minutah ne moreš povedati kaj dosti. Ampak opazil sem, da ste govorili o novi konstrukciji, ki naj bi bila bolj politična. Pri IFSI 1 in 2 smo skrbeli za to, da bi zmanjšali ta vpliv politike in sedaj naj bi se ta vpliv povečal. Zato bodo tudi želje večje. Ni mi povsem jasno, ali je. InvestEU FC3 Plus in se s tem FC razpusti, eh, kakšen je nov odnos do EIB-ja, čeprav komisija ni banka. Zato moje vprašanje. Hoteli smo um, zelo kakovostne instrumente za visoka tveganja. Um, kako pa bi um, če, um, kako to vpliva na dodatnost teh projektov in predvsem tudi na garancije in kako to vpliva na velikost teh projektov, ali bomo s tem res prišli v ligo prvakov uh, projektov, ki jih je treba subvencionirati in ki imajo visoko tveganje in potem upravljanje. Tu imamo um, centralno strukturo vodenja v komisiji s svetovalnim odborom in dvema formacijama, projektno skupino in um, odborom v štirih formatih. Kakšne posledice bo imela ta struktura na tržno usmirjenost? Um, oziroma kako je možno zagotoviti oceno tveganja, tudi če komisija ni banka. In tretjo je vprašanje mobilizacije zasebnega kapitala, kako ocenjuje komisija posledice izvajanja njenega načrta na delež eh, kapitala, ki se lahko mobilizira iz zasebnega sektorja. Gospod podpredsednik, beseda je vaša. Um, Hvala. 40 odstotkov, to je veliko, to je nekoliko več kot pri EFSI-ju. Kajti bolj kot pri EFSI-ju se osredotočamo na politike, kjer je tveganje večje, kot je recimo socialni, socialne naložbe ali pa kjer dobičkonosnost je tako velika. ne želimo govoriti o tem, kaj lahko dosežemo, kaj ti proračun želimo uporabljati ta sredstva na odgovoren način. Ali veste, kako, kakšne so številke? Ne, ne, za to nimam časa. Ne, bo, m, o točnih številkah bom govoril kasneje. Zakaj 50 odstotkov bo namenjeno? 50 odstotkov infrastruktur bo namenjeno okolju. Zakaj? Obstaja veliko drugih trajnostnih eh, naložb od tistih, ki zmanjšujejo emisije CO2 recimo investicije v vodo ali druge stvari, ne zmanjšujejo nujno emisij. In zato ne sodijo v pariški sporazum, čeprav so trajnostne. Če gre za trajnostne investicije, je težko zahtevati, da vse te naložbe znižujejo emisije. Zakaj smo namenili 11,5 milijona? uh, milijard in 11,25 za raziskave in razvoj in tako dalje. Zatem so zgodovinski podatki, zračunali smo, koliko smo že namenili, koliko smo uporabili tega denarja in sedaj proučujemo, kako združiti in uporabiti že obstoječe instrumente. Obstaja recimo neka dodatnost pri socialnih veščinah, kjer smo eh, predlagali podvojitev trenutnih sredstev. Potem politična politični vpliv, gospod Kares. Mi ne želimo povečati političnega vpliva pri izbiri projektov. Ne, ravno nasprotne, to je ravno nasprotno s tem, kar želimo. Vendar pa smirnice so bolj politična. Imamo politična okna, pri EFSI-ju smo omenili veliko področji, ampak EFSI ni bil toliko vezan na politiko. In odločitev, da to, kar se uh, smo dosegli z parlamentom pri izbiri um, projektov, je bilo nekaj dobrega in to ni bilo politično in to se mora tudi nadaljevati. Tukaj ne gre toliko za spremembo naravnanosti, ampak tehnična infrastruktura bi morala biti, ostati torej enaka, bolj ali manj. Uh, potem uh, odnos z EIB, ta je dober, ampak EIB z nami ne deli vseh podatkov. Nekateri, nekateri mi ni všeč da nimajo več monopola. To želim povedati, kar ti to ste že slišali in še boste slišali. Prej sem razložil, da želimo zagotoviti, da vsi imamo različni, tudi manjši projekti lahko, so lahko financirani z Evropske unije. Evropska unija ne želi narediti vsega. EBRD ali nacionalne promocijske banke so lahko včasih boljše ali imajo projekte ali določeni projekti bolj ustrezajo njihovim portfoljom bolj kot v portfolju EIB. In potem še nekaj drugega glede upravljanja, o tem se, o tem se pogovarjamo z EIB. Komisija ni banka in ne, ne more biti banka. Vsi eh, izvajalski partnerji ali EIB ali Casa de Investicio in tako dalje, to, so tisti, ki, gre, ki opravijo skrbni pre, pregled. Komisija samo preveri, če je to v skladu z našimi političnimi cilji in če je v skladu z zakoni. Ampak odločitve glede investicij pa se sprejemajo na ravni teh investicijskih partnerjev, izvedenih partnerov. In potem uh, svetovalna vodlišča. Zagotoviti moramo, da naši izvedbeni partnerji v bodoče nudijo proaktivne storitve in to je razlog, zakaj morajo biti proaktivni. Hvala. Ne vidim uh, govorcev iz stranke EKR. Prehajamo torej na govorca iz Alde. Gospod Papadimulis. Hvala. Torej.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 spomnim se zelo dragih avtocest v Nemčiji in na nizozemskem, ki smo jih financirali brez posebnega razloga. In gospod Valnister Droj je rekel, da nismo ustvarili EFSI-ja zato, da bi financirali drage avtoceste v bogati, bogati, v bogati nizozemski. In sedaj moje vprašanje, zakaj to sprašujem? izkoristiti negativne izkušnje je dobro, ker lahko pogledamo, kako učinkovito ciljanje in, in povečati naložbe tam, kjer je več brez brezposelnosti, večja revščine, tam so potrebne naložbe. In sedaj imam dve specifični vprašanji. Prvo. Nikjer ne vidim socialnih indeksov pri sprejemanju socialnih odločitev. Recimo dolgoročna brezposobnost razprosenih mladih, več žensk na trgu dela ali bi tukaj imeli kakšne socialna, imate tukaj kakšna socialna merila. Drugo vprašanje, vprašanje, obstajajo podjetja, ki jih nadzirajo in so bila obsojena in so sedaj, uh, so obsojena in uh, sedaj so pod sankcijami, zaradi tega, ker so se izogibale plačevanju davkom. Ali bodo ta podjetja, ki so bila obsojena, izključena iz sodelovanja v takih, uh, iz, iz financiranja takih skladov? Um. Hvala lepa, Marko Vali. Hvala. Gospod predsedujoči, gospod Katajnen, hvala za predstavitev. Moram reči, da kljub temu, da smo v preteklosti bili zelo skritični do, do instrumenta FC, eh, kajti um, mislimo, da to niso edini instrumenti, ki lahko spodbudijo povpraševanje, ampak to so seveda instrumenti. Um, ki um, če zagotovijo to dodatnost, lahko dajo svoj prispevek. Tako da um, nam je bilo všeč, da je FC2 um, bil veliko bolj usmirjen v to dodatnost in da se je upošteval tudi socialni vidik, predvsem tudi um, koristnost teh investicij, 650 eh, eh, milijard um, ima seveda um, učinek. In če se to razdeli potem na sedem let, to je trajanje evropskega proračuna in če se razdeli na 27 držav, pa smo že pri manjših sredstvih. Ampak zdi se mi kljub temu zanimiv predlog in sicer predlog možnosti, da se pri um, garancijah uporabijo tudi sredstva iz strukturnih skladov. In to lahko seveda vodi do boljše bonitete in da se to uporabi v državah članicah. Ali bi nam lahko dodali še, povedali še kakšne dodatne informacije, ali um, se lahko um, še povečajo sredstva v ta namen, kajti seveda to je dejavnost, ki bi jo mi prav tako z velikim veseljem podprli. Hvala, mislim, da lahko gremo takoj na eh, pritegni pozornost predsedujočega, gospod Sarvama, dobi besedo kot prvi. Hvala, ampak mm, ne, ne, oprostite, najprej bomo slišali odgovor gospoda Katajnena in potem je postopek Catch the Eye. Hvala lepa. Najprej, kar zadeva drage avtociste. Ne vem, ali so bile res tako drage, ampak komisija je predlagala zelo stroga pravila, za uporabo FC2.0 za avtoceste. Kaj ne vidimo, ki je vaša kritika? Bile so sicer določene izjeme v kohezijskih državah ali povezava um, kohezije in druge države članice. um, ne vem sedaj, kakšne odločitve so sprijeli drugi so zakonodajalci, ampak EFSI ni uh, imel namen, da investira v avtoceste, potem potencijalni možni, možne negativne točke. Eno potencijalno tveganje, ki se je pokazalo v naših analizah, je povezano z dodatnostjo in sicer s tem, da se zmanjšuje tveganje zasebnikov. Ne smemo odvrniti sodelovanja zasebnikov na trgu. Ne moremo uporabiti denarja davkoplačevalca na sektorju, kjer bi zasebno gospodarstvo lahko prevzelo svoj del. To je seveda stalen izziv. Ne rečem, da se je to pogosto zgodilo, ampak to tveganje je treba upoštevati. Tista podjetja, ki so imela težave, glede eh, poštenosti so na črnem seznamu. Tako da ste tudi tu eh, dobro, eh, dobro da ste opozorili na to. Potem, torej, prispevek držav članic. Države članice lahko prostovoljno, če želijo, maksimalno 5 odstotkov kohezijskih skladov eh, namenijo tem oknom, naprimer socialne veščine. Nekatere države članice želijo nekaj kohezijskega denarja investirati v okno za socialne veščine. In eh, tako bi uporabili denar iz sklada EU Invest kot vzvod za, v državi. Če država ne bi uporabila tega denarja v sedmih letih, bi se denar vrnil. Državo članico. Veliko, eh, to ima veliko koristi, eh, kajti eh, s tem lahko um, se poslužimo oziroma izkoristimo um, visoko boniteto trojni A. Potem lahko se uporablja tudi za um, kanaliziranje zasebnih naložb in upamo, da bodo so zakonodajalci sprejeli ta predlog. In zato tudi sporočilo, da bi to lahko v številnih državah članicah zelo dobro delovalo. Potem socialni učinek v okno o trajnostni infrastrukturi je to izredno omenjeno in to je eno od meril v tem oknu. Hvala. Hvala. Sedaj pa dobi besedo podpredsednik Sarmama. Hvala. Najprej se želim zahvaliti komisiji in podpredsedniku Katajnenu zato, da tako trdo dela, da bi izboljšal in okrepil nekaj, kar že imamo. Čeprav je bilo veliko dvomov in tudi kritike, moram reči, da um, ukvarjal sem se v trialogu z FCM2 in zato sem imel tudi mogoče malo globlji pogled kot drugi v to in to je nekaj zelo dobrega, kar sedaj še izboljšujemo. Imam pa tudi dve kritični pripombi z namenom nadaljne izboljšave. Prva skrbi glede eh, perspektiv eh, obzorja in sicer, da se jemlje denar od tam, predvsem, ko govorimo o osnovnih raziskavah, temeljnih raziskavah, kako se odzovete na to skrb in drugič želim se eh, navezati na gospoda Karasa, eh, torej če naj bi um, tu, to bilo bolj pod političnim vplivom, ne, to, kljub temu ne sme vplivati na ekonomsko izvedljivost projektov. Hvala. Hannes Fernandes. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo na kratko, tako FC1 kot tudi FC2 naj bi bila odziv na investicijsko vrzel, ki jo je zapustila Hrvatska, ekonomska kriza. Mnogi so menili, da potrebujemo anticiklični instrument, ki bi z določeno javno podporo omogočil eh, spodbuditi notranje povpraševanje v času krize. In instrumenti pa se utemeljujejo sami in zato se sprašujem, ali so tudi še ti proticiklični aspekti v vašem predlogu govorite o nadaljnih uredbah, če potrebuje Evropska unija več denarja za več kohezijske politike, za izboljšanje prometa, za več infrastrukture in tako naprej, ali ne bi bilo bolje, če bi dali več denarja v proračun EU ali dali več denarja EIB? če potrebujemo takšen proticiklični instrument. Dokler bomo dobili to uredbo, o kateri se trenutno pogaja, naj, bi, eh, naj ne bi eh, izgubljali dosedanjih eh, zmogljivosti in ker je vsako leto veliko projektov in zaradi investicijske vrzili ne smemo eh, izgubiti teh dosedanjih. Eh, zmogljivosti. Gospod Fenistloj, hvala. Eh, sem iz odbora za regionalni razvoj in seveda bomo pripravili mnenje o tem, ampak želim povedati naslednje. V, nasl v tem tednu eh, bomo sprejeli omnibus, eh, svežen omnibus in tu smo, tam smo se tudi ukvarjali z inštrumenti kot so EFSI in sedaj s tem skladom InvestEU. In eh, denar, ki je v ovojnici države članice, um, naj ne bi prešel na evropsko raven, da se potem uporabi za inštrumente, kot so EFSI ali sklad EU Invest. Rekli ste, da gre denar na evropsko raven in če se ne, ga ne uporabi, se spet vrne. In zato vprašanje, če bi Eh, bolj direktno sodelovali z nacionalnimi investicijskimi bankami. V, eh, na nizozemskem je investirala Enel. Zakaj je treba prenesti denar na evropsko raven, če se lahko uporabi ta inštrument preko nacionalne premocijske banke? Ali je res potrebno, da se vzame ta denar iz nacionalne obojnice? Strinjam se s petimi odstotki, ampak to je bolj tehnično vprašanje kajti naslednji četrtek bomo sklepali, da to v splošni uredbi ni potrebno. Hvala, podpredsednik Tajnen. Najprej obzorje. Hvala, da ste postavili to vprašanje, kajti slišal sem, da obstajajo določeni pomisleki, eh, dvome, da komisija jemlje iz, denar iz programa obzorje in to ne drži to, kar smo sedaj naredili, je, da smo, naprimer, ko govorimo o raziskavah in, no, in razvoju, smo finančne inštrumente iz programa Obzorja združili um, in v EU invest so ti denarji namenjeni raziskavam in razvoju. Združevanjem teh sredstev lahko bistveno povečamo financiranje raziskav in razvoja. Ta denar tudi v uh, obzorju 2020 ni bil uporabljen za temeljne raziskave. Temeljne raziskave so financirane z nepovratnimi sredstvi, ne s posojili. Inofin in drugi inštrumenti so financirali druge vrste raziskav ali projektov. Torej, temeljna ideja bo ostala takšna, kot je sedaj, razen da se bo obseg povečal ekonomija obsega nam omogoča, da financiramo več projektov, ki temeljijo na inovacijah in raziskavah. In tudi okno za MSP je bo povečalo um, obseg inovativnih projektov pri MSP-jih. Potem nobenega političnega umešavanja v izbir projektov, to je bilo dobro delujoče načelo, um, ki se je uveljavilo že v IFSI-ju in nočemo uničiti nekega dobro delujočega dela IFSI-ja. Torej, proticiklična narava IFSI-ja in ali bo to preneseno na uh, sklad EU Invest, da in ne. Ne v tem smislu, da če uh, želiš narediti nekaj proticikličnega, naj bi zmanjšali naložbe. Naložbe se trenutno povečujejo, ampak vemo, da so politične potrebe, naprimer pri podnebnih spremembah ali uh, da je treba investirati v socialno infrastrukturo ali sposobnosti, veščine ali inovacije in raziskave in razvoj. Invest EU ni samo proticiklični projekt, temveč to je bolj politični um, vzvod, sprožilec. Um, dodatnost je še vedno zelo pomembna ne smemo izločiti zasebnih investicij, zasebnih naložb. In to dodaja nekaj k temu, kar delajo države članice, potem kohezijski denar. Um, povečanje proračuna EU, da bi imeli več sredstev za kohezijski sklad. Razlika med EU Invest in ostala, ostalima dvema predlogoma je, da je kohezijski sklad eh, so um, nepovratna sredstva. Torej, če investiraš en milijon, je to en milijon, ampak če uporabiš en milijon kot kapital, kot vzvod, je učinek večji. Potrebujemo oboje, nepovratna sredstva in finančne inštrumente, da bi povezali zasebni in um, javni denar. Torej, nepovratna sredstva niso najboljši um, mehanizem za to. Um, Invest EU prinaša dodano vrednost, e, kaj ti um, ne gre samo za investicije EIB, temveč um, tudi za druge akterje in drugi prevzemajo mogoče eh, tisti del, kjer IB ni pripravljena ali nima interesa. Potem nacionalna ovojnica, to je možnost opcionalna. Nacionalne promocijske banke lahko financirajo, kolikor morejo in kolikor eh, pač nacionalna država želi. Torej, to je možnost, opcija v mnogih primerjih pomeni trojni A, bonitete trojni A, predvsem zvod. V večini primerov je to signifikanten dejavnik in seveda želimo spodbuditi države članice, da um, uporabijo te finančne instrumente in da jih uporabijo dodatno k um, nepovratnimi sredstvi iz kohezijskih skladov. Hvala, mislim, da je to bila zelo zanimiva izmenjava mnen, tako da imamo sedaj še več elementov za začetek zakonodajnega dela in poskusili bomo opraviti to delo čim hitreje in čim bolj učinkovito. Hvala podpredsedniku Katajnenu in vsem kolegom in kolegicam za pripravljanje prispevke in za dobro, visoko kakovost predloga. Veselimo se plodnega sodelovanja z vami pri tem dosjeju. Žal, ali želi še kaj dodati? Želim vam lep večer. In želim se zahvaliti predvsem vam, gospod podpredsednik. Eh, to bo inštrument za razvoj v celotni Evropski uniji. To želimo narediti iz tega inštrumenta. Hvala.